So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen. Tako, drage kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoje mesta, tako da bomo lahko začeli z našo sejo. Začeli bomo z razpravo o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov ali o sistemu zaustavitve ure V parlamentu to imenujemo tudi zgodba, zgodba brez konca. Poročevalec in to stalni poročevalec za to temo, ki so ga imenovali vse poslanske skupine, je Peter Lize in s tem so poslanske skupine skazale tudi veliko zaupanje v našega poročevalca. Hvala lepa, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Hvala lepa za predloge sprememb, ki ste jih eh, predložili tem vprašanju smo že večkrat razpravljali in povsem jasno je, da imamo politično težavo, ampak vsi tisti, ki slikate različne črne scenarije, bi si morali najprej ogledati dejstva. V zakonodaji za področje trgovanja z emisijami je obremenitev eh, za eh, letalske prevoznike zelo nizka. Rainer recimo ima stroške v višini nič cela nič 3 evra. Druge nekoliko manj učinkovite družbe imajo nekoliko više stroške, ampak eh, mislim, da nihče na medcelinski let ne plača več kot 2 evra. Nemška vlada in pa francoska vlada imata težave eh, z predlogom komisije, če se previdno izrazim. Ti državi pa eh, zahtevata od potnikov eh, plačilo eh, pristojbin v primeru, da se njihov let prične v Berlinu, Frankfurtu ali pa Parizu. In te pristojbine precej presegajo strošek, ki ga povzroča vključitev letalskega prometa v sistem trgovanja z emisijami. Ne moremo enostavno sprejeti nacionalnih ukrepov, če želi Evropska unija kaj storiti kot celota. Celo vrsto predlogov sprememb sem prejel, skupaj jih je 90 in eh, nanašajo se na celotno razpravo v Evropski uniji in izven Evropske unije. Ekstremno stališče je stališče Basa Aikota. S tem pa se strinjajo tudi številni e, deležniki, ne le nevladne organizacije, ampak tudi letalski prevoznik in sicer predvsem nizkocenovni eh, letalski prevozniki in tudi organizacija eh, nizkocenovnih eh, prevoznikov. Ponovno bo potrebno uvesti prvotni sistem, torej da bi trgovanje z emisijami e, veljalo za vse lete, ki se pričnejo ali zaključijo e, v Evropski uniji. To nizkocenovno združenje Elfa zastopa skoraj 50 notranjih letov, v, 50 notranjih letov v Evropi. Do eh, leta 2016 pa je komisija predlagala, da bi uh, še uporabili uh, sistem zaustavitve ure. Takrat bo namreč sprejeta odločitev UIKAO, na katero Evropska unija ne želi negativno vplivati. Evropska komisija je predlagala, da ne bi uporabljali uh, zakonodaje na tem področju v polnem obsegu, pa tudi ne uh, sistema za ustavitve ure. Ampak ne vem, uh, ali bo ta kompromis lahko uspešen, kajti Airbus se temu močno upira. Airbus je namreč eh, poslal tudi pismo eh, kitajski vladi, da naj jih eh, nič ne skrbi, da bodo že uredili zadeve z Evropsko unijo. Čeprav posebej zanimivo se mi zdi, da je David, David Cameron močno izpostavil uh, temo Airbusa na obisku v Kitajskem. In veliko je primerov, ko uh, Kitajci grozijo z prekinitvijo pogodb, eh, če se ne bomo prilagodili njihovim zahtevam, če se bomo uklonili temu izsiljevanju, potem lahko kar zaključimo uh, z razvojem na številnih področjih. Kot poročevalec parlamenta moram upoštevati tudi mnenje drugih odborov v parlamentu, seveda. Zaradi časovnice nimamo časa za obravnavo v plenarnem zasedanju, če želimo spremembo, če ne želimo eh, rešitev Basa Eichhauta, ki želi, da bi verjala prvotna eh, zakonodaja, potem moramo zaključiti s tem postopkom pred volitvami. In uh, potem tudi nimamo možnosti, da bi to obravnavali na plenarnem zasedanju. Zato je potrebno spoštovati tudi stališča drugih odborov, odbor za promet, eh, odbor za industrijo ravno kar eh, glasuje. Danes popovdne bomo imeli sejo poročevalcev v senci, zadnjo sejo pred eh, glasovanjem in če nam bo uspelo uspe, eh, doseči sporazum z odborom za promet, potem jaz kot poročevalec eh, menim, eh, da eh, lahko dosežemo rezultate še pred volitvami. Mislim, da je to možno, kajti zdi se mi, da je dovolj manevrskega prostora tako v našem odboru, kot tudi v odboru Tran. Kot poročevalec je, da ne morem reči, da bo kompromis sprejemljiv, ampak to je moj predlog ampak če tudi mi eh, mnenje odbora za promet ni všeč, sem demokrat in mislim, eh, da je potrebno njihove predloge sprememb vključiti v kompromisni svežen. Veliko bolj jasno kot komisija odbor za promet izpostavlja vlogo organizacije ICAO zahtevajo podaljšanje sistema ustavitve ure in mislim, da moramo o tem razpravljati, vendar pa seveda kompromis ne more biti, da bi podaljšali sistem za ustavitve ure do leta 2016. V predlogu komisije imamo eno letno obdobje za ustavitve ure. Če se odločimo za zaustavitev ure, potem bo trgovanje z emisijami veljalo le za notranje lete v Evropski uniji. Zauzimam se za to in upam, da bomo dobili tudi podporo prihodnji teden pri glasovanju, da izkoristimo to leto zaustavitve ure da eh, predstavimo naš koncept eh, pristop na podlagi zračnega prostora, kot ga imenuje Evropska komisija. Storiti moramo to, kar je potrebno v mednarodni politiki, pač vedno storiti, če želiš podporo za svoj predlog. Potrebno bo nekoliko popustiti. Ključna točka pa bo, in, s tem se strinjam, in pri tem se strinjam z poročevalcem iz odbora Tran, da države članice pripravimo do tega, da se pogajajo na to temo. Pogosto nam slišimo trditve, ja, eh, želimo eh, seveda varstvo okolja, ampak v zakonodaji eh, se to ustrezno ne odseva. Za tretjimi državami, kot recimo ZDA, moramo razpravljati o skupnih raziskovalnih projektih, Govoriti moramo o blaženju eh, posledic eh, podnebnih sprememb, o prilagajanju eh, podnebnim spremembam. Seveda nas čaka tudi konferenca na temo podnebnih sprememb v Parizu in Povsod se razpravlja tudi o ustreznih finančnih sredstvih, samo na področju letalskega prometa ne ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Torej, če želimo karkoli doseči, potem mora priti do premika v svetu. Ministri za promet eh, se sicer opravičujejo za to eh, situacijo, ampak ne morejo nič storiti, ker se pač finančni ministri ne premaknejo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Jaz sem poročevalec v senci na to temo, ki jo je ravno kar predstavil Peter Lize. Strinjam se po večini z eh, njegovim izvajanjem in na tem področju delamo že kar precej časa, že od leta 2008. Takrat smo dali pobudo za vključitev letalskega prometa v schemo trgovanja z emisijami kot eh, parlament smo takrat izjemno hitro, moram poudariti, uveljavili sistem zaustavitve ure, to je uspelo našemu poročevalcu. Svet eh, je pri tem deloval kot zavora in enako se dogaja tudi sedaj. Zato me zanima, v kolikšni meri so države članice izvedle zakonodajo, ki je že bila sprejeta, mogoče bi nam lahko podali več informacij. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Eh, so države izplačale sredstva, so izvedle zakonodajo? Vidim, da se že posvetujete med seboj. Lahko naštejete tudi tiste države, ki niso izvedle posameznih delov zakonodaje. Preden sprejemamo novo zakonodajo, moramo najprej eh, razmisliti tudi o izvajanju zakonodaje, ki jo že imamo. Če ne bomo dosegli sporazuma tukaj in Peter Liza je rekel, da nimamo veliko časa, bo enostavno stopila v veljavo stara zakonodaja. Imamo zaustavitev ure 1, zaustavitev ure 2, ampak kljub temu se moramo zavedati, da imamo tudi mednarodne zaveze, predvsem glede na Pariško konferenco 2015, kjer je potrebno doseči konkretne rezultate, zaradi tega so potrebni tudi mednarodni premiki. Ampak, da bi bili vse čas žrtveno jagnje, to je seveda nespremljivo. Zanimalo bi me, če nam lahko podate bolj natančne informacije o tem, kdo je kaj izvedel, je kdo kaj izvedel, kaj države članice niso izvedle, katere države članice so zakonodajo uh, povsem zanemarile. To so informacije, ki jih želimo slišati z vaše strani. In kot sem dejal, smo tudi pod časovnim pritiskom. Naslednje na vrsti Chris Davis. Uh, Hvala lepa. Uh, pravzaprav sem si želel najprej slišati Jackie Hawthorne in Mackie Carrington, ampak dobro, uh, strinjam se s predlogom Petra Lizeja vem, da zelo trdo dela pri prizadevanjih za kompromis. Prav tako vem tudi, da je to spavzak teren in da lahko potencijalno pride do posledic, če bo EU sprejela te ukrepe, ki jih Peter Lize predlaga. Torej moramo videti, kakšne bodo te posledice in kako lahko zagotovimo mednarodni sporazum upam, da eh, bodo, če se bo izkazalo, da Evropska unija dejansko deluje, da bo tudi kaos sledil. Najlepša hvala. V Nemčiji imamo odbor za usklajevanje. Eh, in tam uskladimo tudi vrstni red eh, govorcev. Mogoče bi kaj takšnega potrebovali tudi tukaj pri nas, ampak sedaj na vrsti so tuhasi. Um, Hvala lepa. Zelo cenim delo poročevalca Petra Lize in uh, njegove napore za uh, pogajanje o kompromisu najprej tu v parlamentu in na to uh, tudi iskanje seveda skupnega imenovalca svetom. Ampak žal moram reči, da gre njegova pripravljenost za kompromis predaleč. Odkar sem v Evropskem parlamentu, sem že večkrat slišala, eh, da je EU ekonomski velikan in pa politični palček. In če se dejansko obnašamo na ta način, da sprejemamo zakonodajo, na to pa eh, se uklonimo pritiskom drugih držav in enostavno prilagodimo svojo zakonodajo, potem mislim, da eh, se res postavljamo v eh, položaj, v katerem eh, smo manjši, kot bi lahko bili. Torej, Eh, ne smemo sedaj popustiti eh, ostalim državam v svetu, če se druge države s tem ne strinjajo, če se podjetja v drugih državah ne strinjajo z našo zakonodajo, potem ne moremo kar enostavno spremeniti naše zakonodaje. Eh, to ni prvič, da tuja podjetja in tuje vlade izražajo negodovanje nad našo zakonodajo oziroma načrtovano zakonodajo. Skoraj pred desetimi leti je bil eh, prvi stik eh, z državo zunaj Evrope, eh, sprožen strani avstralskega veleposlanika, ki se ni strinjal z našo zakonodajo v zvezi z nekimi kemikalijami. In to je. To ni prvič, ko se uh, ko tuje vlade eh, posegajo eh, na ta način in se mm, upirajo naši zakonodaji. to je postalo zelo simbolično vprašanje eh, in eh, vprašanja, ki so povezana z stroški eh, teh mm, sistemov trgovanja z emisijami in tako dalje. Kot je povedal že Peter Lize, kaže na to, da je to vprašanje bolj simbolično kot realno. V imenu zelenih sem uložila nekaj predlogov sprememb, s katerimi bi lahko okrepili predlog komisije mislim, da eh, nasplošno lahko rečem, da sem nezadovoljna s pristopom komisije. Eh, predlagajo namreč eh, krčenje prvotnega sistema trgovanja z emisijami samo na področje letalstva. Mislim, da tega ne gre krčiti še dlje. To bi pomenilo, da se v celoti uklanjamo pritisku drugih vlad. Če vzamemo kot izhodišče predlog komisije in na to to geografsko razširimo na ta način, da to ne bo pokrivalo uh, samo uh, eh, teritorijalnega morja, temveč še 200 mil uh, ob obali. Uh, Eh, in da od 2017 eh, eh, naprej 50 odstotkov emisij tako prihajajočih kot odhajajočih letal, da bo vključenih v trgovanje z emisijami. Peter Lize je omenil tudi to, da parlament meni, da bi bilo treba eh, dohodke iz tega trgovanja eh, uložiti v eh, dejavnosti, ki so povezane z podnebnimi spremembami. In tu se zelo strinjam z njim. Mislim, da na mednarodni ravni bi bila situacija zelo drugačna, če bi lahko rekli, tu ne gre zgolj za nov način pobiranja denarja v postopku nacionalnih vlad, temveč da gre dejansko tu za um, pobiranje denarja za um, mednarodne ukrepe na področju ki so povezani z podnebnimi spremembami in mislim, da bi to spremenilo situacijo v številnih državah. Uh, in nezadovoljna sem tudi s tem, da svet ni pripravljen videti tudi tega vidika realnosti. In še na zadnje, ko govorimo o kompromisu, se moramo spomniti in svet mora imeti pred očmi, eh, da Svet ne more e, ničesar diktirati, če ne bomo prišli do sporazuma, če ne bomo e, imeli sporazuma med svetom in parlamentom, bo prejšnja zakonodaja spila veljavo. Najlepša hvala. Sedaj pa Martin Kellen. <clears throat> Hvala lepa, predsedojoči. Dobro, eh, to postaja zanimiva razprava in tudi politične implikacije so zanimive. No, po eni strani eh, imam eh, določeno raven simpatije do um, stališč, eh, ki ga je zauzel Peter in pa zeleni, ki delajo na tem že zelo dolgo, ampak mislim, da uh, težko eh, tu argumentiramo, da mm, gre tu zgolj za zelo majhen strošek, samo nekaj centov na let in tako dalje. To vse drži, ampak istočasno pa moramo tudi glede tega eh, zauzeti stališče, ne glede na to, kakšne so posledice. In posledice so resne, to vsi vemo. Eh, Airbus, Airbus je bil omenjen. Um, ne vem. Um, Airbus uh, nima uh, nobenih zaposlenih v mojem volilnem okrožju, ampak v drugih uh, delih države pa uh, lahko to povzroči uh, zelo velike uh, težave, glede na to, da gre za majhen ukrep, za uh, majhne vsote. Mislim, da uh, se moramo zavedati tudi praktičnih posledic na to, če govorimo o, o spoštovanju te zakonodaje, torej vsi, ki verjamete v uh,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 v to, da je treba spoštovati eh, zakone eh, in da je treba te zakone uresničevati povsod v EU. Eh, mislim, ne živimo v realnem svetu. Jasno je, da Nemčija, Francija, Velika Britanija in tako dalje zaradi te zakonodaje ne bodo sedaj spremenile svojega režima letov iz Kitajske in tako dalje in ne bodo postavljali pod vprašaj svojih mednarodnih eh, odnosov s temi državami. Eh, mislim, da je bila napaka že, da smo to sploh v začetku eh, sprejeli. Eh, kompromise je treba sprejeti in treba se je izogniti temu, da bi prišlo do kakršnih koli povračilnih ukrepov. Torej, cenim to, kar je Peter naredil, tudi njegov kompromisni predlog včeraj zvečer. Peter tudi pozna naše prvotno stališče. In tega ne bom ponavljal, ampak eh, jasno je, da moramo najti rešitev za to in eh, da moramo to rešitev najti hitro, pred mesecem marcem. Eh, imamo nekaj možnih kompromisov, ampak že kompromis v tem parlamentu bo težek izziv, kaj šele kompromis med državami članicami v svetu. Seveda ne morem podpreti tudi načrta za mm, Eh, za sredstva, ki bi bila že vnaprej um, predvidena za določene uh, projekte. Treba je uh, denar um, modro uporabiti in uh, se izogniti kakršnim koli dvom glede uh, tega, kam ta denar gre in kako je porabljen. Dobro, imam še celo vrsto drugih pripomb, ampak uh, mislim, da uh, vsi poznamo uh, glavne točke razprave pri tem svežnju. Najlepša hvala. Šimanskega ni tukaj. Zato bomo nadaljevali z Jackie Foster. Thank you. Uh, thank you. Hvala lepa, hvala predsedujoči. In hvala Petru Lizeju. Nihče uh, ne vsi verjamemo, da ima Peter eh, težko delo tu in načela so eh, eno, živimo pa v eh, realnem svetu, praktičnem svetu, kjer je ključno, da najdemo sporazum. Tu je glavni problem dogma, ne torej dogma Petra Lizija, temveč to, da je generalni dektorat za okolje postal generalni dektorat za podnebje. In eh, seveda eh, posledice um, tega eh, sprejemanja odločitev na uh, unilateralen način um, in uh, zavračanje uh, obravnavanja. Uh, tudi drugih interesov lahko vodijo v to, da bomo eh, se resnično znašli v zelo težki situaciji v parlamentu. Ne govorim v imenu eh, odbora za eh, promet, ampak seveda predstavljam tu svojo delegacijo in lahko rečem, da si vsi prizadevamo, da delamo, delamo korake v pravo smer in tu eh, je eh, treba eh, doseči tudi dogovor o tem, tej ustavitvi ure. In sedaj bom enostavno prebrala te izzive in odprta vprašanja, ki so še pred nami. Torej, v, v luči odsotnosti modela eh, zračnega prometa v Evropi eh, in eh, neuspeh rezolucije iz 4. oktobra 2014 s katerim so se države zavezale, da bodo um, dosegle uh, soglasje tretjih držav, preden bodo izvajale svoje ukrepe. Uh, Eh, in da se bodo eh, izognile vsem eh, gospodarskim, gospodarski škodi za Evropsko unijo zaradi teh dogovorov. Mislim, da bi iz vseh teh razlogov bilo treba suspendirati to direktivo zavedno. To je seveda težko, ampak ne more moramo oklevati, eh, ko gre za naše gospodarstvo, ko gre za eh, naša velika podjetja. Eh, torej, Airbus je bil omenjen, tu ne govorim v imenu Airbusa, ampak lahko je nekomu sedeti v neki dvorani in, in reči, da to ni pomembno, ampak moramo upoštevati, da imamo milijarde dolarjev vrednih naročil, ki so v zraku zaradi tega, ker to še ni odločeno povedano. In eh, če bo šel eh, DG torej generalni direktorat eh, za podnebje v eh, IKO eh, mora zagovarjati naša stališča in potem, ko so se vrnili in nam poročali o tem, kaj se je dogajalo, moram ugotoviti, da nam tu govorijo nekaj drugega, kar se je dejansko dogajalo in da je to imelo zelo slab učinek na mednarodne odnose. Pomembno je, da najdemo kompromis. In to bom končala. Če bomo ETS pustili kakršen je. In eh, če bo to eh, imelo učinke na eh, notranje lete v EU, ne povem, da to ni bilo v prvotnem predlogu komisije in to je tudi nelegalno. In vsi v tem primeru si prizadevamo, da bodo naša, um, naše regionalna letališča uspevala, da bodo naše um, majhna letalska podjetja uspevala. Uh, to je uh, pomembno zagotoviti in če bomo to ogrozili zato, ker ne bomo imeli eh, ustreznih eh, ukrepov, potem eh, bo imelo to konkretne učinko. Tu ne gre za Eh, državna podjetja. Eh, vsi eh, dohodki iz zasebnega sektorja morajo biti porabljeni skladno z tem, kar se odločijo države članice. Torej želim vam vse dobro vsem in tudi vam, Peter Lise, in mislim, da ni šel dovolj dolgo mislim, da moramo uh, vsi uh, razmisliti o tem, kakšne uh, posledice bo to dejansko imelo. To uh, ne bo uh, spremenilo čisto nič pri emisijah CO2. Uh, moramo razmisliti o tem, uh, kako strukturiramo letalski prostor, kako proizvajamo uh, letala. Uh, To so vsa vprašanja, ki bodo imela eh, učinek na podnebje in to eh, morda ni bil primer še pred nekaj leti, ko se je vse to začelo, ampak eh, sedaj situacija je takšna. Torej, zahvaljujem se poročevalcu in pač videli bomo, kaj se bo zgodilo tu dalje. Najlepša hvala, sedaj pa kolega Gerbrandi. Hvala lepa, predsedujoči. Um, skladno s tistimi, ki uh, želijo uh, ohraniti uh, ta sistem ustanovitve ure oziroma ki ga želijo še razširiti. Vsi se strinjamo, da moramo biti praktični. Gospodarski forum bo, let, bo ta teden. Eh, objavil dokument o največjih eh, globalnih tveganjih eh, za prihodna leta in največje tveganje je, so podnebne spremembe oziroma posledice teh podnebnih sprememb in pa gospodarske krize. Torej, bodimo resni. Eh, treba se je spopasti s podnebnimi spremembami eh, veliko bolj eh, odločno, kot smo to delali doslej. Odločili smo se že, da bomo ta sporazum sklenili na področju letalstva in to je smiselno, zato ker ni nobenega razloga, da bi izključili določene sektorje in letalstvo je verjetno najbolj preprost sektor zato, ker imamo vse definicije, eh, ker imamo jasna izhodišča in ne vidim nobenega razloga in nobenega uh, močnega argumenta, zakaj ne bi nadaljevali eh, s tem, kar smo počeli, preden je bilo govora o ustavitvi ure. Torej, govora je bilo o Eh, ceni načel, morda lahko tudi to obrnemo in se vprašamo, kakšna so načela naših cen, ampak eh, kar mene tu preseneča je, da so eh, stroški tu nižji od eh, skodelice kave, ki jo kupite na letalu, ampak še vedno tu poslušamo um, kitajske letalske prevoznike, eh, ameriške in druge, kot da bi sedaj um, tu uh, usiljevali strahovite stroške tisoče evrov na teh medcelinskih letih. Uh, Martin Callen se strinja s tem, da nekatere eh, države pač ne bodo spoštovale te majhne zakonodaje. Kaj je majhno, kaj je veliko, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, eh, katero zakonodajo. Mm, moramo uh, spoštovati in uh, za katero lahko enostavno toleriramo, da se ne spoštuje. Torej, če imamo evropsko zakonodajo, potem jo evropske države morajo spoštovati in uresničevati. To je vse. Tu ni nobene druge uh, razmejitve. In ne nazadnje, in to je morda najpomembnejše, eh, to gre predvsej eh, dlje kot eh, samo podnebne spremembe in letalstvo. Gre za verodostojnost Evropske unije. Rekli smo, da bomo dali IKEJ-u eno leto, da bo mm, pripravil konkretne korake v smeri globalne rešitve. Če rečemo, dam vam eno leto za to, da naredite to, to ali to, če ne, Kakšna je potem verodostojnost, če nekomu grozite, potem pa te grožnje ne izpolnite? Kaj to pomeni? Glede Airbusa, eh, to je, eh, to je gospodarsko izsiljevanje. Od, od kdaj pa se oklanjamo gospodarskemu eh, izsiljevanju? In če se bomo sedaj oklonili, se to ne bo končalo pri Airbusu na to bodo še Kitajci, Brazilci, Američani, Indijci eh, vedeli, kaj, kakšen je trik eh, pri Evropi. Treba se samo osredotočiti na nekatere velike države članice, na velike industrije in na to grozite, da boste eh, prekinili posle z njimi in na ta način lahko razdelite Evropsko unijo, kot še nikoli prej. Moramo si stati ob strani. Moramo tu um, stati za Evropsko komisijo in uh, prepričan sem, da kot Evropski parlament moramo biti zelo trdni glede tega vprašanja in ne smemo se ukloniti gospodarskemu izsiljevanju. Najlepša hvala. Naslednji na vrsti Richard Zeper. Hvala lepa. Gospod predsednik, mislim, da gre za res načelno vprašanje. ali se. Ali sami sebe jemljemo resno, tukaj mislim na Evropski parlament, pa tudi na Evropsko unijo, ali pa enostavno popuščamo zunanjemu pritisku. To sta izpostavili tudi naši kolegi iz Združenega kraljestva. Gospodarske posledice za letalski sektor so izjemno majhne zahtevati presojo vpliva, kot je dejala kolegica Jackie Foster, mislim, da nima smisla. Gre za nekaj centov. In eh, kolegica prihaja iz države, kjer eh, letalski sektor s pristojbinami eh, obremenjujejo veliko bolj, kot bi jih omejeval sistem trgovanja z emisijami. Če pa želite politično presojo vpliva, potem se je potrebno zavedati, da bo takšno presojo veliko težje izvesti. Kajti številne evropske države, eh, pa tudi eh, številne tretje države enostavno ne želijo, da bi Evropska unija nastopala enotno. Vprašanje je, ali eh, smo sposobni kot Evropska unija mednarodno politično delovati. In jaz mislim, da moramo dokazati, da smo sposobni to storiti. Kajti v nasprotnem primeru se bomo enostavno osmešili. Gre namreč za nekaj centov, ki bi jih morali letalski prevozniki plačevati za prevoze v našem zračnem prostoru. Peter Lize je podal eh, nekaj predlogov, ki so pravno utemeljeni in sedaj gre res za politično vprašanje, ali želimo Evropo ali ne. Da so določeni kolegi do tega vprašanja kritični, eh, tega se dobro zavedamo, to kaže zgodovina in to kaže tudi njihovi politični programi. Ampak jaz eh, se. Jaz po seveda popolnoma podpiram predlog poročevalca, in upam, da bomo dosegli rezultat, ki nas ne bo predstavil uh, kot uh, neko šibko silo na mednarodnem prizorišču. Veliko držav je, ki prejemajo sredstva iz Evropskega sklada za razvoj in raziskave, sedaj pa skušajo Evropo pokopati eh, na tak zahrbten način. Tisti, ki prejemajo sredstva iz eh, Evropskega proračuna za raziskave in razvoj, se morajo zavedati tudi, da potrebuje Evropa skupne projekte, ki jih je pač treba podpreti dal bom predlog glede ravnanja, kaj tik malo se nam bo pridružil eh, grški minister. Najprej eh, bi želel, da slišimo odgovor eh, na vprašanje Sato Hasi z strani eh, Evropske komisije, kaj ti ne želim, da bi grški minister čakal pred vrati. Komisija. Hvala lepa gospod eh, predsednik in hvala lepa tudi vsem vam, eh, dragi poslanci. Rada bi se zahvalila poročevalcu za vsa prizadevanja na tem zelo zapletenem področju. Gre za temo, ki posega v politično eh, področje na zelo nenavaden način, gre tudi za vprašanje spoštovanja načel ko je bil sprejet dogovor o evropski zakonodaji leta 2008, so to zakonodajo države članice in pa Evropski parlament eh, podprli. In to ni neka zakonodaja oziroma neki projekt, ki eh, bi ga Evropska komisija uveljavljala sama. Poslanci so povdarjali, da je potrebno spoštovati večstranski pristop in eh, da je potrebno mednarodna pogajanja postaviti v središče eh, tega, kar želimo doseči. In ja, s tem se strinjam. Skupščina oktobra je bila uspešna, vsaj tako menim, kar zadeva mednarodne ukrepe. Sama sem bila prisotna pri tej skupščini in številne države so se strinjale eh, glede eh, prizadevanj eh, na področju boja proti podnebnim spremembam v letalskem sektorju. Veliko je bilo razprave tudi o prehodnih ukrepih, pa tudi o zgodnem ukrepanju v regijah in državah, ki bi bile na to pripravljene in sicer že pred letom 2020. nekatere države um, berejo posamezne člene uh, na ta način, da menijo, da bi uh, bilo potrebno eh, soglasje za izvedbo teh ukrepov, ampak to ni tolmačenje Evropske unije. Seveda, bomo zahtevali spoštovanje evropske zakonodaje, ampak ne bomo odločali o specifičnih zakonih, eh, ki se nanašajo na tretje države ali pa na tretjo državo. Naš predlog za dne 16. oktobra je naš najboljši poskus za uskladitev našega predloga z eh, sporazumom, ki je bil sprejet v mednarodni organizaciji za civilno letalstvo. Upoštevali smo tudi razprave pred skupščino IKA, kjer so številni narodi, ki imajo pomembno vlogo na področju civilnega letalstva, predlagali eh, sistem, ki bi temeljil na zračnem prostoru. Na ta način smo predvsej skrčili zakonodajo na področju uh, trgovanja z emisijami in sicer uh, glede na naša pričakovanja uh, Eh, glede mednarodnega sporazuma. Prepričani smo namreč, da bo do mednarodnega sporazuma prišlo in eh, radi bi zagotovili kar najboljše možne pogoje za dosego takšnega sporazuma. V različnih kompromisih, pa tudi v razpravah v svetu, smo se osredotočili na različne načine pristopa k eh, prihodnjemu režimu slišali smo predloge podaljšanja eh, sistema za ustavitve ure do leta 2014. Eh, to je predlog komisije, to bi nam omogočilo, da izvedemo dovolj tehničnih prilagoditev. Potem so tukaj eh, tisti, ki predlagajo, da bi podaljšali ta sistem do leta 2016, torej do skupščine IKO. In potem so tukaj tudi nekateri, ki menijo, da bi bilo najboljše, da sistem podaljšati do leta 2020. Vse te možnosti eh, so pravzaprav povezane s političnimi odločitvami in političnimi pogajanji. Ključni kriterij, po mojem mnenju, pa mora biti eh, enostavnost upravnih eh, postopkov, stabilnost in pa doslednost. In menimo, da Predlog Evropske komisije ustreza vsem tem kriterijem. Sveda pa je tukaj tudi vprašanje politične sprejemljivosti in vprašanje, ki se dejansko zastavlja, je, eh, koliko smo pripravljeni popustiti. Določeni partneri, še prav posebej predstavniki industrije, so izrazili zaskrbljenost glede pristopa, eh, ki bi se nanašal na zračni prostor. Naš predlog je tako pravno, kakor tudi tehnično utemeljen in zagotavlja manevrski prostor. Vse letalske prevoznike bi obravnavali na enak način. Naj zaključim sledečim. Imamo zelo omejen časovni okvir in res smo pripravljeni iskati rešitve. Ne želimo. Uh, se ustaviti pri eh, politiki in eh, političnih igricah. Zakonodajni proces bi bilo potrebno zaključiti še letos. To je sicer zelo ambiciozen cilj, ampak mislim, eh, da ga je mogoče doseči in prepričana sem, da bosta sod zakonodajalca storila vse, kar je v njuni moči, da ta sporazum tudi dosežeta. S tem bom zaključila. Hvala lepa, gospod predsednik. Vielleicht können Sie jetzt noch mal ergänzen. Mogoče bi lahko dopolnili eh, vaš odgovor eh, z odgovorom na moje vprašanje, katere države članice niso izvedle trenutne zakonodaje. Lahko, prosim, odgovorite na moje vprašanje, ste lahko tako prijazni. Hvala lepa, gospod predsednik. Nisem vas skušala ignorirati. Eh, zastavili ste vprašanje glede izvajanja. Okay, um... Lahko odgovorim, kakor želite. Kot veste, države članice izvajo zakonodajo z področja trgovanja z emisijami, gre za razdelitev pristojnosti in eh, organi držav članic sodelujejo v razpravi in uh, v odnosih z različnimi operaterji, ki imajo uh, zaveze oziroma obveze, ki jih morajo izpolniti znotraj Evropske unije. V letu 2012 smo dosegli zelo dobre rezultate in sicer eh, smo pokrili 98 odstotkov eh, emisij CO2, -ja, seveda pa je prišlo tudi do določenega neizvajanja iz političnih razlogov na ravni Evropske unije. Sproženi so bili postopki na nacionalni ravni in ti postopki so različni v posameznih državah članicah skladnost z direktivo Evropske unije pa zagotavlja Evropska komisija. Ugotovili smo, da večina držav članic eh, povsem izpolnjuje direktivo. Izvajanje lahko razdelimo na štiri korake. Prvič eh, uradno obvestilo drugič obvestilo o kršitvi, tretjič priziv eh, letalskega prevoznika, ki lahko nasprotuje izračunu emisij in potem sledi izvajanje in sicer izvajanje morebitnih kazni. Časovni okvir je različen znaša od 2 do 6 mesecev, torej to se ne zgodi čez noč. Pri vseh korakih je čas odvisen od eh, upravnih postopkov v državah članicah. Države članice so Evropsko komisijo prosile, da prevzame ulogo koordinatorja, in da zagotovi, da države čim bolj osredotočeno izvajajo eh, pregled eh, kršitev. Prva obvestila so bila poslana junija lani in sicer tistim letalskim prevoznikom, ki eh, niso spoštovali evropske zakonodaje. Na ravni Evropske unije smo se dogovorili, da želimo zagotoviti kar najboljše pogoje za skupščino IK in zato smo se odločili, da ne bo uh, denarnih kazni pred to skupščino. Naslednji korak eh, bomo začeli izvajati 20. februarja in Evropska komisija v tem trenutku nima nobenega dvoma, eh, da ne bi verjela v zavezo držav članic, da izvedejo evropsko zakonodajo prišlo je do določene zmešnjave eh, glede postopkov. Prvi uradni korak eh, za eh, postopke kršitve pa smo že sprožili. No, še enkrat vam bom zastavil vprašanje, katere države članice doslej niso spoštovale pravil? To je moje edino vprašanje. In sedaj vas zadnji sprašujem, katere države članice? No Nobena država članica trenutno ne krši nacionalne zakonodaje, kar zadeva izvajanje in pa eh, izvajanje postopkov kršitev. Časovni okvir je v določenih državah omejen na eno leto, v drugih državah pa mora biti kazen dodeljena v enem letu po ugotovitvi kršitve zakonodaje in uh, postopki potekajo v različnih državah različno. Za Tuhasi. Well. Za Tuhasi. No. Pisma so bila poslana. To se je res zgodilo, kaj več pa ne glede na informacije, ki jih imam, so tukaj letalski prevozniki, vsaj iz Kitajske, Indije in pa Saudske Arabije, ki izvajajo medcelinske lete in tudi lete znotraj Evrope, pa ne spoštujejo teh določil. Air China recimo ima redne lete med Atenami in Mintnom, China Easter ima celo nemške notranje lete. Resnično mislim, da če smo v tej čudni situaciji, da je Evropska unija pripravljena spremeniti svojo zakonodajno področje trgovanja z emisijami zaradi pritiska tretjih držav, V tem trenutku mislim, da res ne bi smeli dopustiti, da letalski prevozniki, ki prihajajo iz tretjih držav, ne izpolnjujejo evropske zakonodaje, delujejo pa znotraj Evropske unije. In mislim, da mora biti to izjemno jasno. Tako prevoznikom, kakor tudi državam članicam. Na hitro še gospod Gerbrandi. Ja gospod predsednik. Čisto, čisto kratko vprašanje. Rekli ste in mislim, da vas sedaj citiram, da je Evropska komisija opazila politično motivirano neizvajanje strani posameznih držav članic. Katere so te države članice? Katere države članice ne želijo izvajati zakonodaje iz političnih razlogov, kajti potem sploh, eh, ni pomembno, ali ste poslali pismo, kdaj ste poslali pismo in citiram vas. Dejali ste, da gre za politično motivacijo. No, mogoče bi lahko odgovorili še na to vprašanje. Ja, z velikim veseljem. Mislim, da sem rekla politično motivirano nespoštovanje, ne pa neizvajanje. Evropska unija bo poskrbela za izvajanje, ampak to se ne more zgoditi kar čez noč. Gre za precej dolgočasen in eh, dolg postopek, potrebno je izračunati emisije, ki so povezane s kršitvijo, potrebno je vse skupaj preveriti. Potrebna je precej zapletena korespondenca med eh, prevozniki, med njihovimi odvetniki in med našimi odvetniki. Evropska unija izvaja osredotočen proces eh, izvajanja eh, glede emisij za leto 2012 in vsi eh, prevozniki, ki niso spoštovali evropske zakonodaje, so bili o tem tudi obveščeni in so v stiku z pristojnimi organi. Gre za običajen postopek izvajanja in trenutno niso bili prekršeni nobeni roki mislim, da govorim v imenu celotne Evropske komisije, ko pravim, da ne bomo oklevali pri uh, izvajanju uh, kazenskih postopkov v primeru, da države članice kršijo uh, načela o izvajanju. Ampak trenutno do tega ni prišlo. Dobro. Preden dam besedo poročevalcu, naj vam povem, da imam sedaj v glavi več vprašajev kot pa prej. Zakaj bi morali sedaj izvesti neko novo zakonodajo, ki je v bistvu stara zakonodaja, ki se je pojavila v zadnjem trenutku in ki jo naj bi sedaj izvedli eh, v nekem hitrem postopku? Če pa prvotna zakonodaja še ni ustrezno izvedena. Običajno bi morala pač stara zakonodaja ponovno stopiti v veljavo, to pravim kot poslanec. Vem, da imamo povsem različen pritisk, ampak povsem nezadovoljen sem, zato niste vi krivi, ampak vseeno moje sporočilo je, nezadovoljni smo in prvotna zakonodaja mora ponovno stopiti v veljavo. Hvala lepa gospod predsednik, pravi poročevalec. Hvala lepa kolegicam in kolegom za podporo mojemu eh, pristopu. Mislim, da je bila ta podpora še bolj jasna kot pri zadnji seji. Skupina EKR eh, ima drugačno stališče. Eh, zeleni bi radi dosegli še več, ampak večina eh, parlamenta je za pristop eh, na osnovi zračnega prostora. Torej potrebujemo rezultate in Evropska komisija mora vzeti svojo nalogo eh, varuha pogodb eh, nekoliko bolj resno. če ni rokov eh, in zato tudi ni kršitev, eh, ampak eh, zakonodaja vseeno ni izvedena, potem je potrebno o tem razpravljati. Če je potrebno tri leta čakati, da pride do izvedbe določenega kazenskega postopka, potem potrebujemo trialog na to temo. Ne želim izključevati možnosti trialoga na temo izvajanja obstoječe zakonodaje in res sem pretresen, da države članice tako malo pozornosti namenjajo tej temi. Francoski minister za evropske zadeve mi je dejal, da eh, je potrebno eh, izvesti to načelo zaustavitve ure eh, in da je to potrebno nujno storiti in vprašal sem ga, zakaj pa tega Francija ne stori in dejal je, jaz se ne vem, jaz nisem minister za promet. In razlog eh, je pravzaprav Kitajska. V tej situaciji, in to pravim grškemu ministru, nisem pripravljen zaključiti trialoga. Lansko leto sem poslal pismo litovskemu predsedstvu, pa nisem dobil odgovora. Sodelovci sveta in sodelovci komisije bodo sedaj poskrbeli za to, da dobimo odgovor, v katerem bo jasno in glasno zapisano, kdaj se bodo ti postopki zaključili kajti v nasprotnem primeru trialoga ne bomo zaključili. Leta 2007 in 2008 nista komisija in parlament, ampak je svet v svoje skupne, skupno stališče zapisal, da če letalski prevozniki ne bodo spoštovali zakonodaje Evropske unije, ne bodo imeli pravice upravljati letov eh, znotraj Evropske unije. To si nismo mi izmislili in to drži, kajti to je zapisano v sklepih sveta. In nismo pripravljeni zakonodaje še naprej spreminjati, dokler ne bo prišlo do izvajanja prvotno določenih načel. To res ne more več biti res. Jackie Foster je dejala, da Eh, nisem dogmatičen. Hvala lepa, da je tako zelo prijazna do mene. E, rekla je, da je Evropska komisija e, pravzaprav kriva za vse skupaj, ampak to ni res. Zelo e, prožna je bila Evropska komisija. George Osborne je tisti, e, ki je zares dogmatičen. Rekl je, e, ne bomo govorili o prihodkih, ne bomo govorili o tem, eh, da bi Evropska unija namenjala en cent za kakršnakoli mednarodna pogajanja. Hkrati pa vsakemu potniku, ki potuje iz Londona v Šanghaj ali pa kam drugam, eh, več kot 200 evrov. To so dejstva, to so dejstva, o tem lahko še govorimo. O tem, ali to, kar pravim, drži ali ne, ampak tako je v Združenem kraljestvu. Uh, obstajajo pristojbine in tudi zelo dogmatično stališče vlade, kar zadeva eh, uporabo, namensko uporabo eh, zbranih sredstev. Z 29 glasovi za in 22 glasovi proti Eh, je odbor za promet eh, glasoval za podaljšanje načela za ustavitve ure. Mi uh, sicer tega ne podpiramo, oziroma odbor ITRE se popravljam, mi sicer tega ne podpiramo, ampak uh, to je pač potrebno uh, spoštovati. Torej. Tisti, ki trdijo, da le Envi želi uh, uporabo uh, pristopa dračnega prostora, vsi ostali pa zaustavitev ure, uh, ni najbolj natančen, kajti ta rezultat v odboru ITRE nikakor ni enoten. Upam, da bomo dosegli rezultat, ki si ga želimo. V vsakem primeru pa bo moralo glasovanje potekalo prihodni teden. Prepričan pa sem, da bomo dobili spremenjen predlog komisije. Najlepša hvala. Pred vrati nas čaka minister. 30. januarja bomo glasovali. Pa tudi o mandatu. Bomo glasovali, če bomo ta mandat sploh dodelili potem bi lahko uh, s tem dosjem zaključili aprila 2014 v okviru plenarnega zasedanja. Ampak moram reči, da sem izjemno razočaran uh, nad celotnim postopkom in nad odgovori komisije. No, ampak počakajmo, da bomo videli, kaj se bo še zgodilo. Nadaljevali bomo z naslednjo točko dnevnega reda. So, ich bitte doch nach dieser aufgeregten. No. Po tej razburjeni razpravi eh, vas eh, prosim, da vsi ponovno sedete na svoje mesta. Prosim, sedete na svoje mesta. Prisrčno pozdravljam. predsedujočega svetu, ministra za okolje, energijo in podnebne spremembe, to je gospod Janis Manjatis. In kot je v navadi pri nas, bomo besedo najprej dali gostu, da predstavi program predsedstva in prednostne naloge predsedstva, potem pa bomo začeli z krogom vprašanj in odgovorov. Začeli bomo s koordinatorji, na to pa bodo besedo dobili tudi drugi kolegi. Kolegice in kolege ter koordinatorje prosim, eh, da se v svojih prispevkih omejijo, tako da bo kar največje število poslancev dobilo priložnost staviti vprašanje. Gospod minister, beseda je vaša. Kire Projevre, eh, Agapitevra Vulevtes. Dragi poslanci in poslanke, gospe in gospodje, hvala za priložnost, da sem danes lahko tukaj, da lahko govorimo o prednostnih nalogah grškega predsedstva. Najprej bi, raz, bi vas rad eh, spomnil na besede našega premijeja v Strasburgu. V imenu Grko in Grkin bi se vam rad zahvalil, saj Evropski parlament vedno podpiral Grčijo v tem težkem obdobju. Radi bi se zahvalili tudi veliki večini poslancev in poslank, ki priznavajo Grkom in Grkinjam njihov, njihovo veliko žrtev in trpljenje. Preden se spustimo v podrobnosti, bi rad podal pregled štirih glavnih prednostnih nalog grškega predsedstva. najprej spodbujanje zaposlovanja in pakta o eh, rasti. Želimo rešiti vprašanje brezposobnosti, še posebej med mladimi. Druga prednostna naloga grškega predsedstva je poglobitev monetarne in ekonomske unije. Osredotočamo se na pogajanja o bančni uniji. Tretja prednostna naloga je ustrezna obravnava nezakonitega priseljevanja. Pri tem moramo spoštovati eh, človekove pravice in zagotavljati mobilnost. Četrta prednostna naloga, ki neposredno vpliva na delo tega odbora, pa je naslednja. Krško predsedstvo bi rado predstavilo novo eh, horizontalno direktivo za pomorske strategije v Evropski uniji. Reformirati želimo to politiko in eh, svet naj bi to potem potrdil junija 2014. Govoriti želimo o okolju, ribolovu, energiji, prometu, varnosti in regionalnih vprašanjih. Naprimer, Evropska strategija za Jadransko morje in eh, Jonsko morje. O tem se bomo ukvarjali tekom našega predsedovanja, pa tudi tekom italijanskega predsedovanja, ki bo sledila. Predsedstvo bi rado povdarilo tudi pomen vašega odbora in vašega dela v političnem kontekstu Evrope. Vsi evropski državljani in državljanke menijo, da je okolje zelo pomembno področje, ki nam omogoča ukrepanje, s katerim vplivamo na celot, eh, celoten planet na področju podnebnih sprememb eh, in eh, varovanja okolja. Prosim za vašo pomoč tekom tega kratkega predsedovanja. Mislim, da, bo, da bomo s tistim sodelovanjem med odborom za okolje in svetom za podnebne spremembe prej prišli do rešitev za te težave in vprašanja. Dovolite mi nekaj komentarjev. Verjetno se vsi zavedate teh dejstev, ampak mislim, da je napočil čas, da se spomnimo nekaterih eh, glavnih vprašanj. Nažalost, ljudje še nismo uspeli preprečiti eh, višanje povprečne temperature za zgolj dve stopini Celzija. Tukaj moramo narediti več. In to je bil tudi glavni sklep zadnjega poročila Kopa. 70 odstotkov toplogrednih plinov nastane v razvitih državah. Le 11 odstotkov iz, eh, prihaja iz Evropske unije. Evropska unija je edina regija v svetu, ki je na stran dala 180 milijonov evrov za vse politike za programsko obdobje 2014-2020 za obravnavo vprašanj povezanih s podnebnimi spremembami. Glasovanje v Evropskem parlamentu je pokazalo, da če ne pazimo na biotsko raznovrstnost, da bomo že sedaj izgubili 3 odstotke BDP-ja. Ekonomisti se strinjajo, da je biotska raznovrstnost izjemno pomembna. Predstavlja 350 milijard evrov letno. Svet za energijo se je že strinjal, da živimo v svetu, kjer 1,5 eh, milijarde ljudi nima dostopa do elektrike, 2 milijardi ljudi pa nimajo ustreznih eh, možnosti za to, da bi si skuhali tope, tope obrok vsak dan. Dovolite mi, da se sedaj dotaknem naših prednostnih nalog na tem področju. Želimo si dogovora ob prvem branju na področju prevoza odpadkov. Enako želimo doseči tudi v zvezi eh, s trgovanjem z emisijami. Želimo si torej dogovora o prvem branju. Če bo parlament z nami sodeloval, potem nam bo uspelo in to hitro. Letalski promet. Vemo, kako pomembno je zagotoviti stabilno pravno podlago, ker ne bo negotovosti za letalske družbe. Vemo tudi, kako pomembna je odločitev na strani IK. Ta organizacija se prizadeva za mednarodne ukrepe na osnovi razmer na trgu. Če želimo, da Evropska unija ostane kredibilna, potem moramo čim prej priti do dogovora pri tem. pripravljeni smo na konstruktivno delo v sodelovanju z vašim odborom, zato da bi prišli do dogovora ob prvi obravnavi, ob prvem branju. Na mizi imamo tudi predlog uredbe o tujih vrstah. Zastavili smo si precej visoke cilje v zvezi z dogovorom. Časa namreč ni veliko. Zahvaljujoč pobudi parlamenta, da se pospeši glasovanje v vašem odboru v zvezi z napredkom, ki ga je dosegel zadnji svet ministrov. Obstaja možnost, da pridemo do dogovora in predsedstvo v to verjame. Seveda, obstajajo nekatera različna mnenja, razlike v stališčih držav članic še posebej to velja za vključevanje vrst, ki izvirajo iz teh držav članic. Porajajo se vprašanja o obsegu izjem in pogojih. Nočem se spuščati v preveč podrobnosti, saj smo sredi pogajanj vseeno pa menim, da bomo čez dva ali pa tri mesece prišli do dogovora med svetom, parlamentom in komisijo. Tako bomo prvič imeli strogo pravno podlago za zaščito biotske raznovrstnosti v državah članicah. Še ena prednostna naloga, ki si jo je zadalo naše predsedstvo je spodbujanje uporabe svežnja za podnebne spremembe in svežnja za energetiko v luči napredka iz leta 2013. To je pomembno tako za področje energetike, kot tudi za področje eh, ukrepov zoper podnebne spremembe. O tem bosta govorili delovni skupini v svetu. Pripravili bomo tudi izmenjavo mnen med ministri v mesecu marcu. Ker sta energetika in podnebne spremembe tako pomembni temi, bo o tem govora tudi na eh, Evropskem vrhu, zasedanju na vrhu konec marca. Razprava med vsemi eh, deležniki svetom, komisijo in parlamentom je nujna in to do konca tega leta. Z drugimi besedami, radi bi te zadeve dorekli tekom italijanskega predsedstva. Navizal bi se rad na besede predsednika Barosa, ki je dejal, da je uh, ustrezno po, ustrezna politika na področju podnebnih sprememb nujna za našo prihodnost. Včerajšnji svežen ukrepov bi lahko bil zelo pragmatičen okvir za dialog, tekom katerega lahko obravnavamo ti dve vprašanji. Vprašanje podnebnih sprememb in vprašanje energetike. To niso zgolj cili predsedstva. Vsi moramo uh, upoštevati razpravo, ki se je začela včeraj. Imamo možnost za to, da zagotovimo eh, predvidljivost investicij v državah članicah. Ugotoviti moramo, kaj želimo doseči do 2030. Ugotoviti moramo, kaj narediti na področju eh, emisij toplogrednih plinov, glede na to, kaj se dogaja v eh, svetu. Potekala bo tudi konferenca v Parizu naslednje leto. Zagotoviti moramo eh, varno preskrbo z energijo. Razviti moramo učinkovitost energentov, učinkovitost rabe energentov. Razviti moramo dobre, eh, dobra energetska omrežja in nizkooglično tehnologijo. S tem bomo zagotovili nova delovna mesta, spodbudili raziskave in inovacije. Predsedstvo meni, da je v interesu vseh ljudi v Uniji ustvariti gospodarstvo, ki bo ohranilo trenutne delovna mesta, obenem pa ustvarilo nove službe. Obenem bomo manj odvisni od eh, izvoza blaga izven Unije, osredotočili se bomo lahko na Eh, domačo proizvodnjo čiste energije. Ne bom se spuščal v posamezne podrobnosti svežnja, rad bi le povedal, da je to zelo ambiciozen, pozitiven cilj. Emisije želimo zmanjšati za 40 odstotkov do leta 2030 eh, v primerjavi številkami iz eh, leta 1990. To je dober način usmeritve Evrope v smeri nizkoogličnega gospodarstva. Vsi vemo, da se parlament strinja s temi stališči. Spomnil bi tudi na dejstvo, da se mora Evropska unija še vedno jasno usmerjati v obravnavo vprašanja uvoza obnovljivih virov energije. Zagotoviti je treba tudi eh, prihranke na področju energetike in učinkovito rabo energentov. Predsedstvo bo naredilo vse, kar lahko, zato da zagotovi eh, hiter potek razprav v svetu. Če bo le mogoče, se bomo govarjali tudi o zakonodajnih spremembah, o strukturnih spremembah za semo trgovanja z emisijami sedaj pa emisije na področju pomorskega prometa. Naš cilj je spremljati emisije. To je seveda izjemno kompleksno tehnično vprašanje. zajemamo tudi plovila tretjih držav. Uredba, ki bo sprejeta, mora biti funkcionalna, ne sme ustvariti zapletov pri izvajanju. Paziti moramo. Ne smemo dovoliti, da se bo zapletlo pri birokraciji. Spregovil bi rad tudi o napredku ki smo ga dosegli na nekem drugem področju. In sicer čakajo nas mednarodna pogajanja v Parizu leta 2015. Tudi za to konferenco se bomo skušali kar najbolje pripraviti. Na mizi imamo tudi svežen o kakovosti zraka pripravili bi radi tri zakonodajne predloge. Revizija eh, direktive o omejitvah nacionalnih emisij, nov predlog direktive o eh, Go, o gorivo oziroma elektrarnah srednje velikosti in še ena tema plastične vrečke. To je zelo pomembna tema. Vsi vemo, da veliko plastičnih vrečk pristane v morju. Vpliv na okolje je izjemno velik. Svet poskuša doseči napredek pri tej temi, ki je izjemno pomembna. Sedaj pa ne zakonodajna vprašanja. Svet za okolje bo prispeval k evropskemu semestru. O tem se bomo pogovarjali na svetu za okolje marca. Sklepi sveta o biotski raznovrstnosti v luči kariernega zasedanja COP12. To bomo sprejeli junija. Na to koordinacija na področju trajnostnega razvoja v luči RIA plus 20 in priprava stališča skupnosti za junijski sestanek v Nairobiju. Pripraviti želimo tudi stališče v zvezi z mednarodnimi konvencijami, kakršna je konvencija iz Ohusa. Pripraviti želimo tudi stališče različna stališča skupnosti za konferenco v Parizu, na to za pogajanja v Bonu in pa sestanek kopa v Lemi. Verjetno bomo pripravili ministerske sestanke v Bonu, zato da bi eh, oblikovali stališča v zvezi s posamičnimi temami, ki bomo obravnavali tudi v Lemi. 14. in 15. maja bo potekal neformalni svet na temo modre rasti. Ta del gospodarstva zagotavlja delovno mesto eh, peti milijonom ljudem v Evropi. Spodbujamo celosten pristop za modro rast. Povečati želimo delovno silo za 7 milijonov delovnih mest in uložiti eh, dodatnih 700 milijonov evrov v gospodarstvo. Sodelujemo z italijanskim predsedstvom radi bi imeli konferenco o podnebnih spremembah, eh, o okolju v sredozemlju. Prihajam k koncu in že sedaj bi se vam rad zahvalil za pozornost. Svet ministrov za okolje se bo srečal dvakrat. 3. marca v Bruslju in 12. junija v Luksemburgu. Še enkrat najlepša hvala za pozornost. Vse bi vas rad pozabil, eh, povabil, da nam pomagate tekom našega predsedovanja. Poskušali bomo obrati konstruktiven pristop, sodelovati z vašim odborom in resnično upam, da bo odbor za okolje lahko pomagal evropskim vladam, da se soočijo z izzivi na področju podnebnih sprememb, s katerimi se soočamo. Najlepša hvala gospod minister. Veliko tem bi še morali obravnavati, ampak naš čas se izteka, kajti do velike noči še imamo čas. Parlament ima na voljo torej le še dobre tri mesece časa. No, ampak upam in mislim, da nam bo uspelo. pri nas eh, so, oziroma z nami so tudi obiskovalci in sicer pomembni predstavniki iz Francije na povabilo Sofie Okoni so eh, z nami eh, francoski predstavniki, ki bodo odgovorni tudi za izvajanje zakonodaje, o kateri smo razpravljali danes do povdne. Brodošli tukaj v našem odboru. Bonjour. Sedaj pa krug koordinatorjev, najprej Peter Lize, potem Linda McEwen, Satu Hasi, gospa Rozbah in tako naprej. Najprej torej Peter Lize. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod minister, za vašo predstavitev. Tudi jaz bi rad najprej izrazil svojo solidarnost z državljani Grčije, ki so morali biti pripravljeni sprejeti velike žrtve v preteklih letih. Že včeraj je bilo rečeno, da je uspeh že to, da ima Grčija sedaj strukturni presežek. O tem lahko ZDA le sanjajo. In to je tudi kazen za vse laži, ki eh, vodijo v predpostavko tudi v moji državi, da bi Grčijo bilo potrebno izključiti iz eh, evroobmočja. Kolegi iz Portugalske, ki se nahajajo v podobno težavnem položaju, ste se odločili, da eh, boste na energetsko učinkovitost gledali kot na možno rešitev. Gospod Moreira je predložil zelo zanimive načrte na portugalskem in mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi se. Grčija uskladila z Portugalsko, kar zadeva to vprašanje. Specifično ste izpostavili letalski promet. Eh, čaka nas težaven trialog, to se je ravno kar izkazalo v razpravi tukaj v eh, odboru. Stališče parlamenta in pa ministerskega sveta eh, še približno ni usklajeno. Najprej moramo zagotoviti, da bodo države članice izvajale obstoječo zakonodajo glede zaustavitve ure. Določeni letalski prevozniki ne želijo vključiti letov v trgovanje z emisijami, recimo tukaj govorim o evropskih letih eh, iz Aten v München recimo in to je nesprejemljivo. V trialogu vas prosim, da pravočasno in eh, jasno pozovete svoje kolege, tudi finančne ministre držav članic, da eh, se osredotočijo na to, da je potrebno zbrana sredstva tudi namensko uporabiti in da je potrebno eh, že vnaprej določiti, zakaj bodo ta sredstva uporabljena. Tukaj je govora seveda tudi o boju proti podnebnim spremembam. Doslej so bili finančni ministri izjemno dogmatični, tega pa si ne moremo privoščiti, če želimo najti rešitev. In še zadnja točka. Govorili ste o včerajšnjem svežnju eh, za obdobje do leta 2030. Ne želim podrobno govoriti o tem, kajti nimamo dovolj časa, vendar pa vas prosim, da se posvetite načinu eh, doseganja ciljev v prihodnosti in pa vprašanju, kako eh, se pravzaprav pripravlja evropsko pravo. Na eh, vprašanje oziroma na temo obnovljivih verov energije je Evropska komisija eh, dejala, da še ni rešeno vprašanje upravljanja. Trenutno imamo postopek soodločanja, parlament in svet. Če bomo v prihodnosti imeli postopek, eh, kjer bo parlament imel manj vpliva, potem eh, je to napad na demokracijo. In Grčija je zibelka demokracije. Zato vas prosim, da ustrajate pri tem, da uh, se lahko pravo sprejema le v postopku soodločanja. Najlepša hvala. Peter Lize, Linda McEwen. In mogoče bi lahko vsi bili kar se da kratki. Ja, predsedujoči. Minister, zelo me veseli, da ste danes tu in vem, da si boste zelo prizadevali, da boste zaprli vsa odprta vprašanja pred eh, parlamentarnimi volitvami. Želela sem povedati samo um, dvoje. Imate predsedstvo, Eh, torej, omenili ste, da imamo pred seboj svežen 2030. Eh, veliko med nami se nam zdi, da to ni zelo ambiciozen svežen. V primerjavi eh, z, naprimer, tem, kaj se je dogajalo leta 2009, ko je komisar Dimas, torej grški komisar, vzpostavil zelo ambiciozen svežen na področju podnebja in ki je dal Evropski uniji resnično vlogo vodje nasilje na mednarodni ravni. To, kar imamo sedaj eh, pred seboj, eh, ni nič primerljivega. Eh, tu se Evropa umika na vseh ravneh. Tukaj ne. Um, ne eh, krivim eh, komisarke Edergard, eh, temveč krivim gospoda Barosa, zato ker se vse čas umika in tudi nekatere države članice, ki to omogočajo. Torej, glasovali smo za tri ambiciozne cilje 2030 v tem parlamentu pred tretjim tremi tedni in ne vem, kako bomo to lahko dosegli, kako bomo lahko dosegli ustrezno energetsko učinkovitost v industriji brez eh, ustreznih ciljev. Moramo imeti tudi eh, voljo eh, za uresničevanje teh ciljev in upam, da boste vaše predsedstvo izkoristili za to, da boste to uveljavili um, pripravljamo eh, konferenco v Parizu 2015, ampak trenutno ne zgleda, da bomo mi v vodilnem položaju. E, torej, glede tega seveda vi ne boste odgovorni, ampak želim, da eh, se. Tega zavedate, govorim o disrupterjih, torej endokrinih disrupterjih. To so kemične snovi, ki imajo zelo pomembne vplive na. Um, zdravje ljudi, gre za bisfenol eh, A, torej to je kemikalija, ki je eh, uporabljena v plastičnih steklenkah. Eh, komisija nam je obljubila, da bo ukrepala glede tega, vendar tega ni naredila. Pričakovali smo, da se bo nekaj zgodilo v mesecu januarju letos, sedaj je to zopet predstavljeno na eno leto in spet vidimo, da je komisija zelo šipka spričo intenzivnega lobiranja industrije. Vemo, da eh, moramo biti mm, hrabri pri soočanju z eh, zadevami in upam, da boste eh, dejansko tudi glede teh endoktrinih disruptorjev trdni. Moja kolegica švedska poslanka, ki je zelo veliko delala na teh vprašanjih, nje je bilo obljubljeno, da bo komisija to naredila, pa se ni nič zgodilo. Zato upam, da boste vi to storili. Chris Davis. Sedaj pa Chris Davis. Uh, Hvala lepa, uh, predsedojoči. Uh, spoštovani minister, dobrodošli. Želel bi govoriti o dveh točkah. Prva se nanaša na izvajanje zakonodaje na področju okolja v Evropski uniji in zlasti za učinkovito implementacijo te zakonodaje. Mi sprejemamo zakonodajo in na to se izvajanje razlikuje od ene države do druge. Eh, lahko se zgodi, da tiste države članice, ki eh, so soočene z eh, posebnimi finančnimi težavami, še toliko težje zagotavljajo, da so uspešni, ustrezni inšpekcijski pregledi izvedeni in tako dalje. Ampak vseeno me zanima, če ne gre tu za zelo veliko um, ne, uh, skladje med različnimi pristopi držav članic zakonodaja eh, da pač eh, celotno področje uporabe in eh, države članice imajo pri tem še vedno precej manevrskega prostora pri tolmačenju in izvajanju te zakonodaje. Zanima me, kdaj se je to vprašanje zadnjič pojavilo na dnevnem redu sveta in zakaj to ni bilo uvrščeno v dnevni red. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na plastične vrečke. torej glede plastičnih vrečk, mislim, da ste se pravilno osredotočili na vprašanje odpadkov in eh, težave eh, torej, z vrečkami, ki mm, se znajdejo v morju in tako dalje. Ampak eh, gotovo se zavedate, da veliko proizvajalcev plastičnih vrečk zagovarja stališče, da ko je govora o vsebnosti oglikovega dioksida, nekatere uh, alternative plastičnim vrečkam zahtevajo še več CO2 kot plastične vrečke. Zanima me tudi, kako se bo ta razprava odvijala v svetu. Najlepša hvala. Chris Davis, naslednja je Sato Hasi. Eh, hvala lepa ministru, da se nam je danes pridružil pri tej uh, razpravi in da je sprožil kaj precejšno število vprašanj v svojem uvodnem govoru. omenili ste eh, eh, podnebni svežen, ki ga je komisija včeraj objavila in komisija je pohvalila ta svežen kot zelo ambiciozen. <laughs> Sprašujem se, kaj lahko komisija eh, sploh reče o svojem lastnem predlogu, ampak strinjam se s tem, kar je povedala Linda McEvans. To je razočaranje in kar sem danes prebrala v novicah eh, tudi kaže na to, da diplomati na področju eh, podnebja v državah v razvoju eh, so imeli ta občutek glede tega predloga. Upam, da bo grško predsedstvo v svetu naredilo vse, kar je v eh, njegovi moči, da eh, okrepi eh, naprimer ukrepe povezane z energetsko učinkovitostjo in pa obnovljivimi viri energije. Imam pa dve vprašanji, ki sta povezani z bolj, bolj podrobno z podnebno zakonodajo. Vemo, da sektor, kjer emisije rastejo najhitreje, je sektor eh, prometa. In eh, pomembni zakonodajni akti eh, so v pripravi in njihov namen je prav spopasti se z emisijami na tem eh, področju. Eh, nekaj je eh, zakonodaja tako imenovana ILUK. Tu svet še nima skupnega stališča. Evropski parlament je izrazil našo široko podporo za misli, da bomo imeli prag za goriva iz um, določenih eh, vrst surovin in Evropski parlament je eh, tudi prosil, eh, da bi se vključilo tudi eh, faktorje, ki so specifični za določena goriva oziroma za eh, določene surovine. Zanima me, kakšni so načrti grškega predsedstva, ali boste trdo delali na tem, da boste zagotovili skupno stališče sveta glede Ajluka. Glede direktive o gorivih to je še eno razočaranje v včerajšnjem svežnju. Včeraj eh, v odboru smo imeli izmenjavo eh, mnen s komisijo v zvezi eh, z naslednjim vprašanjem. Svežen podnebje je bil sprejet pred petimi leti in direktiva o kakovosti goriva še vedno ni bila implementirana. Zanima me, če predsedstvo eh, spodbuja izvajanje eh, te direktive oziroma kakšno je vaše stališče glede tega vprašanja. In če dovolite, bi želela izpostaviti tudi povezavo z gensko spremenjenimi organizmi. Včeraj sem slišala, da je to v pristojnosti eh, Ministrstva za kmetijstvo, vendar je moj grški kolega Eh, slišal eh, strani grškega ministra za kmetijstvo, da je to v pristojnosti ministra za okolje. Torej, zanima me sedaj, kdo je v grški vladi pristojen za eh, gensko spremenjene organizme. In bolj specifično, kot morda veste, je prejšnji teden z veliko večino Evropski parlament glasoval proti dovoljenju nove gensko spremenjene sorte um, koruze in sicer pionir 1507, zato ker bi to uh, predstavljalo prekoračitev um, pristojnosti izvajanja komisije. Po informacijah, ki jih je podala, podalo uh, predsedstvo, uh, jih bo to vršeno pod točko A na naslednji um, dnevni red sveta. Kot vemo, je Evropsko sodišče pred uh, nedavnim um, razveljavilo uh, dovoljenje za trženje krompirja Amflore zaradi postopkovnih napak. In morda tu obstaja podobno tveganje. Uh, treba je eh, spoštovati veliko večino Evropskega parlamenta. Eh, prav tako je treba spoštovati tudi ustrezen postopek pri GSO-jih. Ana Rosbach. Hvala lepa. Sedaj pa Ana Rosbach. Tak til ministrom, for han kommer her i dag, og jeg er meget tak for hans meget brede ud. Eh, hvala lepa eh, gospodu ministru eh, za to zelo široko predstavitev in za njegovo prisotnost tu in zahvaljujem se vam, da ste omenili tudi vprašanje energije. To sem si malce pogledala, preden je minister prišel in opazila sem, da Grčija uporablja ravno toliko energije za gretje gospodinstv kot Finska. Eh, to mi da misliti, kako lahko eh, zagotovimo manjšo uporabo energije v Grčiji. Ampak dobro, to ni predmet razprave. Ampak eh, gre za splošno vprašanje, kako lahko. Kako lahko se borimo proti naši odvisnosti eh, od fosilnih goriv, kako eh, lahko mm, imamo več, eh, naprimer, oblik, že obstoječih oblik obnovljivih veroenergije, naprimer, um, veterne energije. Um, istočasno spregovorili ste o plastičnih vrečkah. To niso samo odpadki, to je lahko tudi vir. Moramo se spraševati, kako lahko recikliramo stvari namesto da razmišljamo samo o tem, kako eh, jih bomo odpravili. Enako velja tudi za eh, vse, kar lahko uporabimo kot eh, vir obnovljive energije, tudi to, kar je na naših krožnikih konec koncov. Omenili ste eh, tudi to, da eh, onesnaževanje eh, ni samo v zraku, da je, imamo tudi onesnaževanje morja, seveda. Grčija ima dolgo mm, tradicijo pomorske dejavnosti, veliko ladij. In eh, Grčija mora tu eh, eh, tudi delovati, naprimer na področju biotske raznolikosti v sredozemlju in tudi v zvezi z vsemi vprašanji, ki so povezane z morjem. Zanima me, če imate načrte, če imate projekte za za mm, ta vprašanja na evropski ravni. Torej sama prihajam iz eh, Danske, tu imamo Severno morje, Balsko morje eh, in eh, pravila so enaka za vse. Na to pa imamo ob Sredozemskem morju še vedno države, ki niso članice Evropske unije in zato me zanima, kakšne so pobude za zagotavljanje biotske raznovrstnosti v Sredozemskem morju. Sredozemskem morju. Torej, hvala, da ste to vzeli resno in hvala za vašo prisotnost. Najlepša hvala. Na povabilo kolega Karl Heinza Florenca je eh, tukaj 27 predstavnikov kolega Svetis in eh, to je tudi pravilni odbor za vaš obisk, kajti ukvarjamo se tudi z zdravjem živali. Vi ste strokovnjaki iz Amerike, iz Evrope prisrčno dobrodošli. Vi torej spremljate našo razpravo. Prisrčno dobrodošli. Nadaljevali bomo z koordinatorji. V imenu skupine GUE je na vrsti kolega Angurakis. Se upravičujem, če tega nisem pravilno izgovoril, pravi gospod predsednik. Ne, ne, povsem pravilno ste izgovorili moje ime, Angorakis. Predsedujoči. E, naša ocena je, da program grškega predsedstva in pa ukrepi, ki e, jih Evropa namerava izvesti, to naslednji. videli smo napad na delavce in demokratične pravice. In eh, to je tudi povezano z okoljem. Kot je grško predsedstvo že na začetku povedalo, je eh, cel eh, ta program umeščen v kontekst strategije Evropa 2020 in pa gospodarsko upravljanje. in pa tudi um, dogovor uh, glede um, stabilnosti in rasti. To vodi v situacijo, kjer imamo 27 uh, milijonov brezposelnih uh, v Evropi in to so tudi ljudje, ki so na robo revščine. Eh, v imenu eh, spopadanja z okoljskimi težavami in pa tudi zato, da se zagotavlja dobičke velikih eh, multinacionalnih korporacij in pa zato, da Evropa lahko izide iz krize, smo glasovali o osneševanju. In to je pokazalo, da je šlo dejansko eh, zgolj za v korist eh, multinacionalnih eh, skupin, ne pa za to, da bi se izboljšalo situacijo okolja ali delavcev. Omenili ste številna vprašanja, ampak želel bi vprašati, kaj naj si sedaj delavci v Grčiji ali v Španiji mislijo o obnovljivih verih energije? če vemo, da v Španiji je bil to mehurček, ogromno ljudi je izgubilo svoje prihranke in v Grčiji je uh, bilo črtanih na stotine teh dovoljen za obnovljive vire energije, zato ker ti niso več uh, dobičkonosni. Uh, Prav tako so se povišali tudi računi za eh, elektriko in to je prizadelo na stotine tisočev eh, grških eh, gospodinstv. Vemo tudi, da je več sto tisoč gospodinstv sedaj brez električne energije. Mislim, da bodo ti ukrepi še naprej slabšali splošno situacijo. In eh, kljub eh, Evropi 2020 eh, se naša potrošnja energije viša in ne moremo ne izkoristiti te priložnosti, da ugotovimo, da eh, kljub vsem naporom eh, pri upravljanju z odpadki v Grčiji eh, se je situacija dramatično poslabšala od obiska v Grčiji septembra. Želel bi omeniti tudi situacijo odpadkov v Atenah. In eh, to je bil problem že več kot 20 let in rešitve ni na vidiku. In naj omenim še problem Hermionisa v eh, Grčiji, torej tu gre za pomorsko politiko in eh, modro rastjo. Tu ima, tu je grška vlada dala dovoljenja za gradnjo mednarodni, multinacionalni. Eh, firmi, eh, ki, je, eh, ki ima sedaj možnost metanja odpadkov kamorkoli ji paše in to prav gotovo ni v smislu okoljske politike. Z ministrom sem se dogovoril, da boste vsi kolegi lahko dobili besedo, zato pa bomo to storili v enem samem krogu. Karl Heinz Florenc, Kriton Arsenis, gospa Estrela, gospod Svienis in gospa Okoniše dobijo besedo. Omejiti se morate na minuto in pol. Vem, da to ne bo lahko, ampak s veseljem bi vsem prisluhnil. Ministru pa bi rad dal tudi priložnost, da odgovori na vsa vprašanja. Torej, Karl Heinz Freund je naslednji na vrsti. Najprej bi rad podal nekaj izjav, da minister ne bi, tako, ne bi rabil tako zelo odgovarjati, ampak govorili ste o prevozu odpadkov dolga leta sem se s tem ukvarjal in videl sem tudi, kako zelo nemočna je Evropska komisija v odnosu do držav članic, eh, ki eh, svojih zavez ne izvajajo. To je žalostno. Torej, pazite na to, da bodo pravila tudi dejansko izvedena. Enako pa velja tudi za vrečke. In eh, če, jih, če se bo 80 ali pa 60 odstotkov vrečk še zmeraj našlo na odlagališčih, potem ne bomo ničesar dosegli. Na področju tobaka smo dosegli dober napredek. Eh, prosim, da eh, nadzorujete izvajanje. Rad bi se pridružil tudi dobri volji eh, Petra Lizeja, ki je dejal, da boste svoje delo zagotovo dobro opravili. In kolegici Hasi bi rad tokrat ugovarjal. Ne vem, ne vemo, kaj se bo zgodilo na koncu, ampak ne moremo že vnaprej reči, da se bo vse skupaj eh, slabo eh, končalo. In ni se vam sploh potrebno ukvarjati s tem. Predstavite to enostavno naslednje predsedstvo. Najlepša hvala. Naslednje na vrsti Kriton Arzenis. Stokire, Υπουργέ, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα. Χαλά, λίπα. Μινίστερ, добροδόσλι. Добροδόσλι του. Τούσεμ. Добροδόσλι ο нашем отбору. Желил би да весте да боста парламент и та отбор на ваши страни и да вас боста подпърла при всяки позитивни побуди у свето. Пред недавним съм поставил прашание glede izvajanja oziroma neizvajanja evropskih direktiv in pa tudi mednarodne zakonodaje na eh, področju eh, potresnih eh, raziskav na kreti. In eh, to me je postavila v, v, v, v položaj, ko sem sedaj eh, nevaren lastni državi, zato ker sem eh, zahteval, da se zadevna pravila izvajajo. Torej gre za vprašanje iskanja nafte in to je nekaj, kar državam lahko omogoči prihodnost, kot ste povedali. In morda je prav to tudi pomembno pri uh, vprašanju um, zamud pri ETS-u. Moje vprašanje je, kako lahko vodite Evropski uh, svet uh, pri naših prizadevanjih za to, da bi se osvobodili uh, odvisnosti od goriva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod minister. Želim vam eh, zelo veliko sreče pri vašem delu. Eh, vemo, da sedaj praznujemo um, obletnico uh, sporazuma Združenih narodov um, o um, bioraznolikosti in upam, da bo to tudi priložnost za. Uh, zaščito eh, vrst, ki so ogrožene. Eh, lani sem imela možnost eh, predsedovati delegacije Evropskega parlamenta, ki je obiskala Indijo in mislim, da eh, smo tam eh, zabeležili eh, dejanski napredek, zlasti kar gre ko gre za financiranje teh ukrepov. Veliko držav se je zavezalo tem ukrepom v državah v razvoju do leta 2015. Ta konferenca se je nanašala na bioraznolikost in trajnostni razvoj in v luči tega in pa v luči programa grškega predsedstva bi vas želela vprašati, gospod minister, kaj bo do prednostne naloge Evropske unije na tem področju, ko, bomo, ko se bomo pogajali eh, o konferenciji oktobra v Koreji. Gospod Danelis. Minister, dobrodošli v našem odboru. Želel bi vam veliko uspeha pri eh, doseganju vaših ciljev. Upam, da boste zelo učinkoviti. Eh, pri spopadanju s različnimi težavami, s katerimi se soočamo. Mislim, da je samo po sebi umevno, da bomo z vami konstruktivno delali in želel bi vam tudi čestitati, zato ker ste eh, modro rast tudi vključili med vaše prednostne naloge in pa podporo eh, modremu gospodarstvu. Eh, kot poročevalec Evropskega parlamenta na področju modre rasti bi, želel postaviti, bi vam želel postaviti naslednje vprašanje. Razumem, da boste vi koordinator eh, za eh, vprašanja povezana z eh, modrim gospodarstvom. Mislim, da bo to minister za pomorstvo, ampak glavno vprašanje pri spodbujanju modre rasti je prav naslednje in mislim, da boste to tudi razumeli tako osebno kot tudi v vaši funkciji. Ko povečujemo uporabo obaljnega in morskega okolja, potrebujemo vedno bolj sistematično in usklajeno upravljanje z um, morjem in z morskim okoljem. In to je uh, zelo občutljivo vprašanje zlasti v odnosu do zagotavljanja um, biotske raznovrstnosti. Zato potrebujemo zelo uh, dobro uh, načrtovanje uh, na tem področju. Imeli smo dober eh, trialog in um, podoba, ki pa izhaja iz vsega tega, pa, je, um, pa me je malce razočarala. Svet eh, ima eh, nek slab občutek in slabo podobo glede možnosti za uresnič, uresničevanje eh, tega načrtovanja morja. In zato me zanima, če načrtujete kaj na tem področju in če lahko pričakujemo kakovostni predlog. Najlepša hvala. In na zadnje še gospod Okoni. Hvala lepa, predsedojoči, gospod minister, hvala, da ste se nam danes pridružili. Uh, Eh, želela bi eh, spregovoriti v zvezi z predvsej eh, kontroverznim predlogom komisije, s katerim bi dovolila bi dovolila predelovanje um, koruze Pionir 1507. Eh, eh, to eh, je dejansko nekaj, s čimer si belimo glavo na vseh ravneh politični, gospodarski in pa tudi med različnimi odbori in tudi ali bomo imeli razpravo ali ne bomo imeli razpravo in če ja, kdaj. Ampak kakorkoli že parlament je zavrgel in to z veliko večino Eh, možnost, da bi dovolili pridelovanje te gensko spremenjene koruze. Kajti to bi imelo eh, katastrofalne posledice za nekatere vrste metuljev. Zanima me, eh, kako vi vidite tveganje eh, merjenja moči znotraj sveta med različnimi državami in zanima me tudi, eh, kakšno je stališče grške vlade nasplošno do gensko spremenjenih organizmov. Najlepša hvala, s tem smo prišli do konca seznama. Še enkrat bi dodal sledeče. Včeraj smo slišali predstavitev ciljev do leta 2030, 40 odstotno znižanje emisij, 27 odstotn cilj za obnovljive vire energije, pa nobenih konkretnih ciljev. Mislim, eh, da imamo na tem področju eh, veliko potencijala, kar zadeva ustvarje ustvarjanje novih delovnih mest. Tukaj gre za vse veje industrije, od težke industrije do vseh drugih eh, vrst industrije. In zelo pomembno je, da industrija dobi tudi gotovost. Prosim, da to sporočilo ponesete v svet in pa tudi, eh, kar zadeva boj proti podnebnim spremembam. Eh, Evropa se je odločila za schemo trgovanja z emisijami. To je najboljše, kar smo lahko dosegli. Še boljši bi bil davek na CO2, ampak eh, to pač je v Evropi nemogoče. Torej, druga najboljša rešitev je schema trgovanja z emisijami in ta schema mora biti ustrezno pripravljena, da jo bomo lahko uporabljali v prihodnosti. In pri tem je eh, potrebno eh, doseči tudi ceno za oglik in pa tudi zgornjo mejo, tako da ne bo vsakič eh, v parlamentu potekal velik prepir na to temo. Potrebno je določiti najnižji prak in pa zgornjo mejo. In tukaj govorim o fosilnih verih energije in pa eh, o tem, da bodo ti veri uničili eh, naše gospodarstvo, vsaj dolgoročno gledano. Uporabljamo lahko druge vere energije, ki so praktično zaston. Potrebujemo dober načrt, potem bo eh, tudi industrija na naši strani. S tem je že pričelo Združeno kraljestvo aprila, ki je zastavilo minimalno ceno eh, za emisijske kupone eh, za izpuste CO2. No, toliko. Kot eh, sporočilo pred razpravo o ciljih za leto 2030 v svetu. Gospod Varoso je parlament enostavno uh, zanemaril odbor za industrijo in odbor za okolje eh, sta se eh, pogajala in skušali smo doseči eh, odločitev. Zauzemali smo se za 40 odstotno znižanje emisij, pa tudi 40 odstotno energetsko učinkovitost in tukaj z rezultatom seveda nismo zadovoljni. To bi namreč lahko prineslo številna nova delovna mesta. In bi pomenilo tudi, da bi znali bolje ravnati z energijo, ki nam je na voljo. Vse skupaj je precej nejasno. In eh, upam, da okoljski ministri sedaj vedo, kaj je sploh njihova naloga. Pristop komisije je v osnovi dober, ampak eh, celoten pristop je povsem nejasen.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 kar je možno. Torej, eh, uporabili bomo vse pristojnosti, ki nam jih institucija eh, omogoča, da bomo mm, izpolnili eh, naše okoljske ambicije. In tu bi resnično želel zabeležiti napredek, kajti zavedamo se, da je prihodnost Evropske unije lahko zagotovljena samo z trajnostjo in pa z varovanjem okolja, z vzpostavljanjem zelenih in modrih delovnih mest in istočasno pa moramo zagotoviti tudi našo konkurenčnost. In mislim, da to lahko naredimo. Moramo tudi zaščititi industrijo ampak eh, morda lahko sprožim še eno pomembno eh, vprašanje. In sicer moramo zagotoviti, da so mala in srednje velika podjetja eh, tudi konkurenčna, kajti zagotavljajo 90 do 95 odstotkov evropskih delovnih mest. Želel bi ponariti to, da mi kot predsedstvo in jaz kot predsedujoči sveta za okolje, imam občutek, da je. Da Podpora vseh inštitucij in odborov pomeni, da imamo skupen cilj. Torej, sedaj vam ne govorim kot eh, predsedojoče, ampak kot Grk. Glede na mednarodno eh, finančno krizo in glede zlasti na eh, krizo v Evropi in zlasti v državah na jugu Evrope, upam, da smo se vsi nekaj iz tega naučili, da smo se naučili, kako se izogniti mehurčkam in eh, kako se eh, spopasti z vprašanjem eh, racionalnega upravljanja z našimi veri in pa ustreznega varovanja našega okolja. Torej, začel bi s tem bolj splošnim komentarjem. Kar pa se tiče individualnih vprašanj, bi se najprej želel vsem zahvaliti za Eh, vaš izraz solidarnosti do grškega ljudstva. Mislim, da prihajamo na konec zelo težke poti. Grški državljani lahko sedaj razumno pričakujejo, eh, da bodo eh, njihovi napori in žrtve poplačani. In zahvaljujem se tudi vsem poslancem v Evropskem parlamentu iz Grče, ki so nas eh, tako um, podpirali. Tu imamo kar širok konsens. Če izkoristimo te izkušnje iz preteklosti in eh, če hočemo, da Evropa naredi, kar je potrebno za to, da bo vodilna na gospodarskem področju in pa tudi na področju okoljskih vprašanj, potem je edini način, da en, eden drugemu prisluhnimo. Govorim o komisiji, svetu in parlamentu. Kajti na, na koncu koncev eh, so rezultati pozitivni ali negativni tisto, kar bodo najprej občutili evropski državljani in eh, ti imajo vso pravico, da so skeptični do našega delovanja. Torej imamo odgovornost, da posredujemo eh, sporočilo, da je Evropa edini eh, način, kako lahko naši, naši ljudje napredujejo in kako lahko Evropa kot celota ohranja vodilno ulogo pri okoljskih vprašanjih. Gospa McKeven je postavila vprašanje v zvezi z tem, ali bo predsedstvo podprlo predlog komisije o podnebnih spremembah eh, za energijo 2030. Naj vam povem naslednje. Eh, predsedstvo ima zelo specifično ulogo in sicer naša uloga je, da usklajujemo in eh, omogočamo sprejemanje odločitev eh, in da pri tem poskušamo upoštevati stališča vseh držav članic. In eh, posledično naj povem, da prizadevali si bomo za konsens in eh, poskušali bomo doseči oba cilja, se pravi boj proti podnebnim spremembam na eni strani in pa um, konkurenčnost Evropske unije tako za velika kot za majhne in srednje velika podjetja v Evropi. Ena od prednostnih nalog grškega predsedstva je nekaj, kar sem omenil že včeraj na odboru za energijo. In sicer treba je eh, zaščititi ranljive gospodinstva in pa osebe z nizkimi dohodki. 50 milijonov evropskih državljanov uh, je izpostavljeno tveganju uh, pomankanja energetskih verov in to je veliki ziv in moramo se na to pozitivno odzvati. Torej, to je vse del naše ambicije. Želimo imeti pozitiven učinek eh, na mm, predloge, ki jih imamo pred seboj. kar se tiče povzročiteljev endokrinih bolezni. Eh, to je vprašanje, eh, ki eh, zelo skrbi vse, ki delujejo na področju okolja in zdravja, kajti kolikor vem, komisija ni podala nobenega predloga na to temo. Kar se tiče vprašanja gospe Davis. Glede inšpekcijskih pregledov, ja, kot veste, je to nekaj, kar je vedno predmet razprave. Vsakeč, ko je govora o izvedbenih ukrepih. Ampak sedaj govorimo o tem, ali se države članice ustrezno odzivajo ali ne. Mislimo, da je ključnega pomena, da ko spremimo direktivo ali uredbo, da smo že prej zagotovili, da bo eh, sledilo izvajanje teh eh, zakonodajnih aktov glede plastičnih vrečk. to, tega se moramo lotiti z ustrezno resnostjo in eh, glede tega moramo upoštevati tudi vprašanja povezani z oznesnaževanjem morja. Omenili ste nekaj, o čemer danes še ni bilo govora. Ampak kot predsedstvo mislim, eh, da je treba gotoviti, da je eh, to pomembno tako za gospodinstva eh, kot za majhna in srednja velika podjetja z nizkimi dohodki. In sicer, kar je pomembno, je vrčevanje z energijo. In to velja tako za javne zgradbe, za poklicne zgradbe, če temu tako lahko rečemo, in za gospodinstva. Za nas v predsedstvu je to ena izmed treh, štirih glavnih prednostnih nalog. Torej ta povezava med eh, sektori energetike in pa okolja. Vem, da tu ni namen, da razpravljam o nacionalni situaciji, ampak bom izkoristil to eh, priložnost danes. Mi imamo velike težave z varčevanjem z energijo. 1,2 milijardi evrov je znesek, ki je v igri in upam, da bomo v naslednjem proračunskem obdobju lahko eh, zagotovili tudi eh, sredstva oziroma jih povečali za 50 odstotkov sredstva za eh, ukrepe vrčevanja z energijo. To je vprašanje, na katerem smo precej razpravljali na zadnjem svetu, žal pa nismo prišli do sporazuma. Ampak kar lahko rečem, je to, da bomo naredili vse, kar je možno, izkoristili bomo vse priložnosti, eh, ki nam bodo na voljo, da bomo eh, dosegli skupni pristop, po katerem se bodo strinjali vse države članice. Glede direktive o gorivih. Kot veste, trenutno komisija pripravlja študijo na to temo in pričakujemo oceno učinka. Če bomo uspeli še v času našega predsedovanja o tem razpravljati, potem smo zelo pripravljeni na konstruktivno razpravo v svetu. Sedaj pa še nekaj besed o gensko spremenjenih organizmih. Vprašanje izdaje dovoljen eh, za uh, pridelovanje prihaja iz uh, eh, Ministrstv za kmetijstvo in o tem je bilo tudi govora na uh, zadevnih odborih. Seveda imamo en odbor, ne glede na to, kje je določeno vprašanje sproženo, je uh, odbor bo odbor 12. Um, februarja letos uh, izdal, oblikoval svoje stališče glede gensko spremenjenih uh, organizmov. Najvagle tega povem to, da je naše stališče še vedno izjemno negativno do te vrste pridelkov. Gospa Rozbah je postavila vprašanje glede varčevanja z energijo. Popolnoma prav imate. Grčija, Grčija eh, porabi ravno toliko energije kot eh, Finska in eh, na ta način potroši največ energije v Evropi. moramo eh, v vseh teh eh, državah eh, sprejeti ukrepe, s katerimi bomo spodbujali varčevanje z energijo. Naj povem še to, da naprimer veterna energija, ki je za Grčijo zelo pomemben vir energije, ima v naši državi zelo svetlo prihodnost, zlasti na otokih, ampak ne samo na otokih. V zadnjem mesecu sem kot minister za okolje eh, lahko eh, pregledal eh, okoljske študije za šest glavnih teh področje, kjer, so, eh, kjer se proizvaja veterna energija in ki pridelujejo eh, tisoč kW električne energije. In lahko vam povem, da ima ta eh, sektor resnično svetlo prihodnost. Glede naslednjih vprašanj, si bo predsedstvo prizadevalo, da bo naredilo čim večji napredek glede tega vprašanja. Seveda je treba zaščititi biotsko raznovrstnost v naših sosednjih državah eh, in eh, tesno sodelovanje, ki ga uživamo z vsemi sosednjimi državami, nam bo pri tem pomagalo. Glede dostopa do električne energije, tu ste postavili več vprašanj in o tem je bilo tudi zelo veliko govora v nacionalnem parlamentu v Grčiji. Mislim, da e, ni razloga sedaj, da govorimo o vprašanjih, o, katerem, o katerih razpravljamo na nacionalni ravni, ampak eh, energetska revščina je pomembno vprašanje. Naj vam povem naslednje. V Grčiji eh, smo v zadnjih treh letih izvajali uh, politiko, s katero smo želeli zaščititi ranljive gospodinstva. In sedaj v Grči 15 do 20 odstotkov eh, družin z nizkimi dohodki imajo električno energijo, ki stane manj kot eh, poprečna cena za poprečna gospodinstva. Torej, začeli smo jim zračunavati električno energijo eh, z 40-odstotnim eh, popustom in tu gre za osebe z nizkimi dohodki, z veliko otroci in tako dalje. Torej moramo eh, še seveda narediti več, ampak to so že prvi uspešni koraki. In še nekaj o preveliki potrošnji in o tem je vedno govora tudi na dnevnem redu sveta. Glede tega bi želel pojasniti naslednje. Grčija ni prav vzorna glede tega. In eh, prejela je že precej eh, negativnih sob sodišča. Leta 2005 eh, smo imeli v moji državi 1100 občin, za katere nismo vedeli, kaj delajo s svojimi odpadki. Sedaj pa jih je 78. Nekatera odlagališča so na uh, otokih, na uh, neobljudenih otokih in moramo si pogledati, uh, kako se s tem sploh upravlja. Uh, Ampak naj povem, da vse te dejavnosti eh, so predvidene v proračunu, eh, imajo predvidene namenska sredstva eh, in imamo politično voljo na tem delati. Torej, pričakujemo, da bomo temu namenili že sredstva, pa tudi prejeli sredstva zasebnega sektorja. Torej, glede vprašanja ajluka, recikliranja, plastičnih vrečk in tako dalje. Ja razumem, da imamo tu nekaj različnih eh, pristopov, ampak naj povem naslednje. Predsedstvo bo poskušalo doseči eh, eh, soglasje med vsemi državami članicami glede vseh teh vprašanj. Zato, da bomo lahko čimprej ponudili rešitev. Gospod Arsen je prav tako sporožil več vprašanj. Naj povem nasplošno, Grčija kot vse druge države želi uporabiti in izkoristiti vsa sredstva eh, energetskih virov, ki obstajajo, torej naj si bo uh, toplotna energija, fosilna goriva, sončna energija, veterna energija, torej ničesar ne bomo pustili ob strani, nobenega vira ne bomo pustili neizkoriščenega, kajti nobena moderna in razvita država uh, si lahko to privošči. Želel bi nas vse spomniti, uh, da EU kot celota je odvisna od um, pridobivanja nafte v tretjih državah. In to predstavlja zelo velike vsote denarja, torej ta trgovina z nafto. Tu ne moremo uh, temu ogovarjati, pač smo uh, odvisni od tretjih držav. In mislim, da je bolje, eh, če izkoristimo obstoječe vire v vseh naših članicah. Treba je eh, pri tem samo upoštevati vsa eh, okoljska pravila, najstrožja možna okoljska eh, pravila. In moja država uporablja in izvaja vse evropske specifikacije na tem področju, torej pri vseh dejavnostih iskanja in črpanja energetskih virov. Gospa Estrela, glede Koreje in biotske raznolikosti, to je zelo resno in pomembno vprašanje. Evropska unija eh, mora eh, zavzeti tu eh, pionirsko ulogo pri zaščiti biotske raznovrstnosti. Nekateri ekonomisti merijo človeško življenje v hladnih številkah, če tudi sami vedo in se strinjajo, da je treba spremeniti način delovanja. Zaščita biotske raznolikosti je ključni gospodarski faktor, kajti to bo prineslo mm, blagostanje ljudi in zagotovilo delovna mesta. Gospod Danelis je omenil in zelo sem vesel, da je omenil nekaj, kar je zelo pomembno za pomorske države, kakršna je Grčija. In sicer govorimo o eh, najbolj občutljivem okolju na svetu. Gre za Sredozemsko morje in grško predsedstvo in pa tudi italijansko predsedstvo, ki prihaja, eh, predstavljata izjemno priložnost, eh, da pokažemo našo vizijo in pa strategijo za modro rast in tudi kako lahko um, zagotovimo uh, zeleno okolje v vseh um, uh, komponentah, tako pri uh, uh, ribištvu, kot pri vseh uh, sorodnih dejavnostih. Tudi upravljanje z obaljnim okoljem, to je zelo pomembno področje delovanja. Vse države, obaljne države, si morajo pogledati, kako uh, lahko uh, morsko okolje mm, deluje vzajemno z človeškim faktorjem in kakšne so posledice. Torej, kot rečeno, to je izjemna priložnost. Grška, grško in italijansko predsedstvo lahko resnično um, zariše neko strateško os za zaščito uh, zelenega okolja in pa obaljnega okolja v korist vseh evropskih državljanov. Imam odgovor glede koruze GSO. Nisem si zapisal nobenega drugega vprašanja. Upal, upam, da sem odgovoril na vse. Sedaj pa lahko nekako sklenem. te odgovore. Smo v ključnem obdobju odločanja. Evropske volitve niso zgolj volitve, na katerih bi državljani in državljanke izbrali nekaj ljudi, ki bodo predstavljali v Evropskem parlamentu. Ne, odločamo o uspehu evropskega projekta. projekta odločamo o tem, če bomo dejansko išli iz krize, ki se je naselila na tako številnih področjih. Vprašanje trajnosti, eh, varstva okolja, lajšanja posledic podnebne, podnebnih sprememb, vse to so vprašanja, na katere lahko eh, odgovarjajo tisti najmodrejši v Evropi, tudi parlament. Hvala vam za vašo vlogo pri tem, hvala za delo, ki ste ga že upravili. Upam, da bo naslednji sklic parlamenta prav tako kompetenten. Tudi v prihodnosti si želimo tesnega sodelovanja s parlamentom, tako da bomo skupaj iskali rešitve. Hvala. To je bil zelo lep zaključek, se mi zdi da bomo šli skupaj po evropski poti, kajti Evropa ni problem. V krizi, v kateri tičimo, Evropa je rešitev. In na to pogosto pozabimo. Evropa je rešitev. Ne pa nacionalni interesi. Tesneje moramo sodelovati in eh, nekatere projekte ste že sami izpostavili, kot recimo z področja energije. Potrebujemo čez mejne projekte v Evropski uniji. Le na ta način bomo lahko zagotovili blaginjo. V Evropi, v vaši državi ste se spopadli z velikimi izzivi, veliko izzivov vas še čaka in z njimi se lahko soočimo skupaj. In kot je dejal kolega iz države, iz katere prihajam tudi jaz, Med tudi mene bilo večkrat sram zaradi izjav, ki smo jih slišali v Nemčiji na temo Grčije. Ne morem se upravičiti za to, ampak naj vam povem, da me resnično sram. Sam menim, da je Grčija eh, čudovita država, ne le da tja rad potujem na počitnice, ampak eh, je Grčija tudi zgodovinsko zelo pomembna država. Upam, da vas bomo lahko podpirali pri izvajanju reform. O nekaterih reformah smo danes že razpravljali. Čaka nas eh, zelo zanimivo obdobje. Želim vam veliko uspeha, pa tudi veliko sreče. Kajti tudi sreča lahko pomaga pri tem, da dosežemo uspeh. Pri nas pa ste zmeraj eh, dobrodošli, gospod Janis Manjatis. Hvala lepa.